Veličanstvo, v imenu vseh poslancev Evropskega parlamenta vas iskreno pozdravljam v Štrasburgu, dobrodošli. Vsekakor je za nas velika čast, da ste danes že tretjič v Evropskem parlamentu, da nas znova obiskujete in s tem nam izkazujete svoje prijateljstvo, svoje zaupanje. In več kot leto je tega visočastvo, ko se je začela upanja polna arabska pomlad, želja po demokraciji, po socialni pravičnosti, po pravni državi, po svobodi misli, se je znova dokazala kot univerzalna želja. Vi, vaše visočanstvo, ste v nasprotju z drugimi pametno sklenili, da boste sledili in poslušali pozivom jordanskega prebivalstva in ste upeljali gospodarske in politične reforme. Mi, predstavniki evropskih ljudstev, želimo jordanskemu prebivalstvu biti prijatelji in partnerji v tem reformnem procesu. Pri teh globa, globokih gospodarskih reformah in kot pri pravi politični um, od, od, od, pri političnem odpiranju vam želimo stati ob strani. V vašem nagovoru leta 2011 v danskemu prebivalstvu ste se izrekli za izvedbo parlamentarnih volitev. Ob udeležbi dejavnih reprezentativnih strank na podlagi tega naj bi nastala parlamentarna, parlamentarna razmerja in na tej podlagi naj bi nastala vlada. Pozdravljamo, da ste se tako jasno in glasno izrekli za načela parlamentarne demokracije in pravne države. To bo vsekakor mej, mejnik in obramba pred obupom, razočaranju, ekstremizmu in nasilju. Vaš govor je seveda vzbudil velika pričakovanja med državljani vaše države. Kot prijatelji in partnerji vas bomo podpirali pri tem, da bodo besedam sledile dejanja in da boste lahko izpolnili svoje reformne obljube. Za Evropo je Jordanija država, s katero gojimo globoko prijateljstvo. Vaše zasebno in osebno angažiranje, zlasti v zadnjih tednih, ko posredujete med Izraelci in Palestinci, tako da bi obe strani znova stopili za pogajalsko mizo, so pokazali in, vid, in znova pokazali, da ste naš zaveznik v boju za demokracijo, za de, diplomacijo, za mir in svobodo. Vaše visočanstvo, veselimo se že vašega govora. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, hvala. Hvala vsem za vaše tople pozdrave in dobrodošlico. Vezi med Jordanijo in Evropo so trdne kot skala. Gre za več kot naše skupne interese. Gre za blaginjo in varnost naše soseščine. Skupaj verjamemo v enako soseščino, v to, kakšna soseščina naj bi to bila in v to, kakšno soseščino si naši ljudje zaslužijo. Soseščino, ki jo je svobodna in ki jo naprej žene ta priložnost, napredek, varnost in mir. In ko govorimo o naši soseščini in o prihodnosti, prihajam k vam. Dolga pomlad poteka v arabskem svetu. In ta pomlad se ne bo končala v enem letnem času, niti ne v enem letu. Naše družbe se soočajo z izzivom prehoda od protestov k napredku, od kritike k nacionalnim strategijam. Različne države bodo ubirale različne poti. V nekaterih državah sta v zraku razprava, soglasje, spet drugod vihrajo vetrovi nestabilnosti in eh, nasilja. In vse to ima svojo ceno širom regije. So tudi zunanji akteri, ki skušajo izkoristiti ta nesoglasja nevarnosti in negotovosti, ki so pred nami, so zelo resnične. Ampak govorim v imenu milijonov, ko pravim, da se je arabski svet prebudil in da je pred njim pozitiven izziv. Znaki so bili vidni že dlje časa za vse tiste, ki so jih hoteli videti. Že več kot deset let ljudje širom regije izpostavljajo vprašanja, gojijo, upanje, želijo pomenljive reforme in opolnomočeno civilno družbo. Še posebej to velja za ženske, še posebej to velja za našo mladino, ki je digitalno povezana in eh, globalno ozaveščena. Globalna kriza na področju financ, prehrane, energetike je resno ogrozila naše gospodarstva. Arabske družine, ki dajo veliko za izobrazbo svojih otrok, so se morali soočiti s tem, da njihove, njihovi sinovi, njihove hčere pridejo iz šol in za, za njih ni služb. Dan danes se naša regija sooča z najvišjo stopnjo brezposobnosti med mladimi. Nekateri te generaciji pravijo čakajoča generacija. 100 milijonov šteje ta generacija, to je največja kohorta mladine v naši zgodovini. In vem, da so problemi vezani na mladino zelo pomembni tudi za vas v Evropi. Naši regiji imata različne demografske statistike, ampak v enem elementu sta enaki. Mladi predstavljajo 100 odstotkov naše prihodnosti, tu in tam. In ne moremo si privoščiti, da bi en sam mlad državljan živel za manj. In to tudi je misel, ki poganja naš pristop k arabski pomladi. Mi smo to dojeli kot priložnost. Priložnost, da presežemo ovire, tiste ovire, ki so v preteklosti reforme oteževale in upočasnevale. V zadnjem letu smo storili pomembne korake za to, da gradimo nacionalni dialog, da iščemo konsens. Če od samega od začetka se osredotočamo na ustavo, na temelj našega političnega sistema. Lanskega septembra, po priporočilu nacionalnega komiteja, je ena tretjina celotne ustave doživele spremembe. Boljša zastopanost, okrepljene politične stranke, boljša zaščita državljanskih in, človeš, in eh, človekovih pravic. Potem so tu tudi še druge pomembne Eh, točke, kot naprimer lokalne in nacionalne volitve, kakor tudi nova zakonodaja, kar zadeva ustavno sodišče in pa neodvisno volilno komisijo. Naš naslednji preizkus bodo lokalne in parlamentarne volitve. Kot eh, garant procesa političnih reform sem tako vlado kot parlament pozval k temu, da se držite dogovorjenih rokov in da spremeta še preostalo zakonodajo, ki jo je potrebno sprejeti čim prej, ne da bi pri tem ogrozili to vključujočo naravo našega procesa. Kajti le mi, vsi Jordanci skupaj, lahko zgradimo prihodnost Jordanije. In to moramo storiti na ta način, da bo naša država ostala varna, da bo ostala varno pribežališče, kljub temu, da je regija okrog nas vedno bolj razrvana, kljub temu, da so gospodarske nevarnosti vse večje, kljub temu, da je veliko kriz okrog nas. In ta pot zahteva reforme, ki temeljijo na soglasju, ki temeljijo na strukturnih, celovitih spremembah, političnih, gospodarskih, pravnih, socialnih spremembah, ob spoštovanju pravic in svoboščin vseh naših državljanov. V tem procesu Jordanija lahko postavi zgled, zgled v regiji za miroljubno reformo in demokratizacijo. In prepričan sem, da bo leto 2012 leto ključnih političnih reform v Jordaniji. Med najpomembnejšimi koraki je izgradnja robustnega življenja političnih strank, kar seveda zahteva parlamentarna demokracija. Vemo, da niso samo ene volitve tiste, ki bodo to zagotovile, ampak vsake naslednje in vse tiste, ki bodo še sledile, ki bodo pokazali, da ta sistem dejansko deluje. In zato zelo cenimo priznanje naše reformne poti strani Evropske unije. Pred kratkim se je v Amano sestala skupna delovna skupina EU in Jordanije ki bo obravnavala naše ključne reforme, demokratične institucije, civilna družba, ustvarjanje delovnih mest, lokalno eh, gospodarstvo, pomoč prebivalstvu in še več. Prihodni mesec bomo obeležili deseto obletnico našega pridružitvenega sporazuma. Odprli smo trge, nove priložnosti za zaposlovanje na obeh straneh in upam, da bodo te priložnosti ki smo jih eh, zdaj še ukrepili z našim eh, okrepljenim statusom, v prihodnih letih še bolj usvetele. Jordanija je zasledovala svoje cilje kljub regionalnim konfliktom, ampak prijatelji, mir je nujen, če hočemo, da bo naša regija uspešna in varna. Ne moremo si privoščiti še ene generacije ki bo prepuščena čakanju na palestinsko državo. Pred desetimi leti so arabske države enotno spregovorile uprit pravičnemu miru. Mi smo se odločili, da bomo gledali naprej, ne nazaj da bomo iskali soglasje in da bomo tudi ponudili sprejemanje. Arabska mirovna pobuda je nekaj, kar je priznal vsak veliki prijatelj miru v svetu, vključno z EU in drugimi članicami kvarteta. Tudi Izrael se mora s tem spoprijeti. Arabska mirovna pobuda temelji na edini možni rešitvi. Dve državi, ki živita bok ob boku, samo odločbo za neodvisno Palestino na eni strani, z mejami iz leta 63, z vzhodnim Jeruzalemom kot eh, prestolnico. In potrebujemo pa tudi kolektivne garancije miru in varnosti za Izrael. Prav tako potrebujemo dogovor v skladu z resolucijami OZN in v skladu z dogovorom glede vseh drugih vprašanj okrog končnega statusa. Ta pobuda, poleg ponujanja miru in običajnih odnosov Izraela z vsemi arabskimi eh, sosedami, je pobuda, ki je pozdravil vas arabski svet. To, kar je zdaj na mizi že deset let, je rešitev, ki vključuje 57 držav nekateri politični elementi kažejo seveda na spremembe v arabskem svetu. In eh, to sporoča izraelskim prebivalcem, da lahko pogajanja čakajo. Ampak časa ni. Arabska pomlad temlji na globokem prepričanju in pozivu k človekovemu spoštovanju. In eh, izraelska okupacija je tisto, kar se razume kot eh, največja žalitev. In dlje, ko bo to trajalo, dlje, ko se bodo nadaljevale gradnje naselbin, več bo frustracij, nevarnosti in eh, neznank. Če bomo prešli mejo, ko rešitev dveh držav ne bo več možna, bo Izrael dlje, kot kdajkoli prej, od resnične varnosti. In desetletja bo trajalo, celo generacije preden bo mir ponovno prešel v ospredje. Jordanija razume učinkovit mirovni proces kot eh, moralno dožnost in kot svoj strateški interes. In zato še naprej želimo dosegati rezultate na tem področju. Letos smo v Amanu uspeli pogajalce ponovno spraviti za isto mizo in to večkrat. To nam ne bi uspelo brez eh, odličnega dela evropske diplomacije, ki je spodbujala stike, mobilizirala podporo in ohranjala trajen pritisk v smer miru. In najpomembneje, vse čas je ohranjala pri življenju upanje. V zadnjih dveh letih je Evropska unija predstavljala dragocenega prijatelja obema stranema in vsem tistim na obeh straneh, ki si prizadevajo za mir na Bližnjem vzhodu poizvedovalni pogovori v Amanu so bili le prvi koraki. Na ta način sta obe strani dobili priložnost za nadaljevanje bilateralnih stikov. Zdaj ta proces potrebuje nek kvantni preskok naprej. In partnerstvo Evropske unije v tem procesu je ključnega pomena. Evropska unija je zauzela načelno stališče za pravično rešitev dveh držav. Stališče, ki je proti gradni nezakonitih naselbin, ki ovirajo napredek. Vi razumete globalno nevarnost nadaljujočih se konfliktov in razumete tudi globalne koristi miru. In glede na vaše izkušnje pri izgradnji demokratičnih institucij, varnosti in zaupanja, imate tudi veliko mero verodostojnosti. In zato upam, da boste vse to lahko v prihodnjih dneh tudi unaučili prijatelji, več ljudstv, ena soseščina, ena prihodnost. To je izziv za Evropo in za bližnji vzhod. In to je tudi naša moč. Skupaj se soočamo z velikimi izzivi, gospodarskimi, političnimi, mirovnimi. Rešitve so kompleksne, pot naprej je težka. Ampak skupaj imamo voljo, imamo modrost, zato da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. In skupaj nam bo uspelo. Hvala lepa. Vaše visočanstvo, najlepša hvala za vaš govor, za vaše besede. Mislim, da je aplavz kolegov in kolegic v parlamentu pokazal, da obstaja veliko soglasje, da med tem, kar ste vi predstavljali kot vaše stališče in to, kaj čuti Evropski parlament v okviru sodelovanja, ne le sodelovanja med Jordanijo in Evropskim parlamentom, ampak tudi, ko govorimo o vlogi vaše države v celotni regiji. Menimo namreč, da je to odločilna vloga in o tem ste tudi govorili v vaših besedah še zlasti, ko ste še enkrat omenili vašo vlogo posrednika v konfliktu med Palestino in Izraelom, tudi ko govorimo o Iranu. Hvaležen sem za te besede in mislim, da je iz aplauza bilo tudi jasno vidno, da ko govorimo o razvoju gospodarske in trajnostno razvite regije, je to vsekakor podlaga sodelovan, za sodelovanje med uh, vami, Bližnjim shodom in nami. Skratka, vaša vloga na tem mostu je bistvenega pomena.